gospe in gospodje, 24. julija je, se je zgodila strašna nesreča v Santiago de Compostela. Pri tej eh, železniški nesreči je umrlo 69 ljudi. Samo nekaj dni zatem je tudi v Italiji bila velika prometna nesreča. 35 jih je umrlo pri nesreči z avtobusom v kampanji. Te strašne novice so nas vse šokirale v imenu Evropskega parlamenta, želim izreči so žalje svojcem žrtev. Gospe in gospodje, do evropskih volitev je še približno 8 mesecev. To Eh, v tem času želimo prepričati evropejce, da se odeležijo volitev v Evropski parlament. To pa je tudi 8 mesecev in ravno sestanki političnih skupin so to pokazali, ko moramo uspešno zaključiti še nekatere projekte in upam, da nam bo to tudi uspelo. V zadnjih letih smo že veliko dosegli. Ta parlament je zelo mrljiv parlament, veliko sklepov smo sprejeli pet kriznih let, ki so za nami in eh, lanska, lansko poletje je bilo bistveno bolj turbulentno kot letošnje, nihče ne govori več o eksistenčni krizi evra, ampak kljub temu evro in Evropska unija potrebujo stabilizacijo. En dejavnik stabilizacije je pristop Latvije k evroobmočju s 1. januarjem naslednjega leta. Gospe in gospodje, brezposelnost pa je še vedno zastrašujoče visoka, predvsem brezposelno mladih. Zato izhajam iz tega, da bomo pri pogajanjih o finančnih perspektivah, ki so še pred nami, da bomo zagotovili, da bo so sredstva, ki so namenjena boju proti brezposelnosti mladih, dana na razpolago z tako imenovanim frontloadingom. To slišim iz različnih odborov, torej slišim, da ta stvar še ni tako jasna in upam, da bomo kljub temu dosegli pozitiven rezultat. Isto velja tudi za bančno unijo. Gospe in gospodje, bančna unija še vedno ni pod striho. Mislim, da pač kot Evropski parlament moramo storiti to, da bi bili. Eh, uspešni tudi na tem področju in bančno unijo potrebujemo, da bi v Evropi še bolj okrepili stabilnost. Zato upam, da bodo vsi zakonodajni dokumenti, ki so s tem povezani, končani v naslednjih mesecih. Želim pa ponovno opozoriti na naslednje. Hitro uh, izvajanje večletnega finančnega okvira je za nas vse uh, zelo pomemben projekt. Pred poletnimi počitnicami smo sprejeli dogovor o zgornjih mejah za naslednjo finančno obdobje. To ni bilo enostavno. In večina, mislim, da je morala sprejeti kar precejšen kompromis. Vendar vam moram povedati, da tekoča pogajanja v odborih glede pravnih eh, podlag in za večletna poročila in to, kar slišim od predsednikov odborov, me uh, vznemirja. Uh, torej, O uredbi o večletnem finančnem okviru bomo glasovali šele, če se bo svet držal vseh obljub, ki jih je dal. V sedanji fazi tega še ne ugotavljam. Zato vas prosim vse, ki se ukvarjate s tem, da prispevate k dosegi eh, potrebnih kompromisov tudi v strokovnih odborih. Sedaj pa eh, sledi. Eh, dnevni red današnjega zasedanja. Veseli me, da vsi kolegi in kolegice, ki dalj časa niso bili med nami, eh, da so se vrnili spet zdravi v parlament in da so danes na plenarnem zasedanju. Gospod Alvarjo, podpredsednik je spet med nami in ga prisrčno pozdravljam. Rika, an dieser Na tem mestu želim izraziti upanje, da bo naš spoštovani kolega Papa Stankos, ki mu gre bolje, ampak še vedno ne dobro, da bo tudi se spet vrnil med nas in na tem mestu eh, mu želim zaželiti vse najboljše. Za hitro okrivanje. Zapisnik in sprejeta besedila zasedanja 4. julija 2013 so na razpolago ali kdo tem besedilom in zapisniku nasprotuje.